po dveh težkih letih želimo enkrat pomagati prebivalcem Madagaskarja. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo o Madagaskarju. Čez približno pol ure pa bomo glasovali o tej resoluciji. Druga točka na dnevnem redu je vprašanje Guantanama in sicer skorajšnja odločitev o smrtni kazni. Kakor prejšnji točki najprej dobi besedo gospod Tena. Hvala lepa. Skupina EKR meni, da je smrtna kazen stvar vsakega posameznega poslanca. Čeprav podpiramo odločitev Evropske unije, da nasprotuje smrtni kazni, ampak dejstvo je, da številni milijoni ljudi v Evropi še vedno podpirajo smrtno kazen. Še več, ta resolucija omenja možno smrtno kazen za enega najbolj nevarnih teroristov na svetu. Nič posebnega se mu ni zgodilo, ko je načrtoval umor več kot tisoč ljudi. Ko sem bral to resolucijo, sem pomislil na številne svoje voljivce, ki so izgubili življenje v Londonu. Borimo se proti terorizmu in to je asimetrična vojna z nepredvidljivimi rezultati in posledicami. Mislim, da potrebujemo nov jurisprudence v zvezi s tem. Center v Guantanamu je odraz tega in tudi ZDA nosijo nesorazmeren delež vojne proti terorizmu. Oblasti v ZDA so na vse zadnje demokratična izvoljena oblast in imajo naše urednote, vendar postopki morajo biti izvedeni ustrezno in v skladu z ustreznimi standardi, ter izvajati jih morajo civilna sodišča. Hvala. Hvala, gospod Tenok. Ana Gomeš. Evropa nasprotuje smrtni kazni. Evropska unija, visoko predstavnica in prihajajoče polsko predsedstvo bi morali trdno zahtevati, da tudi ZDA prekličejo smrtno kazen, tudi v primeru zapornikov iz Guantanama. Primer Al-Mashirja mora predstavljati standard. Slabo bi bilo za ZDA, če bi ga usmrtili, v resnici pa bi bilo tudi popolnoma kontraproduktivno pri boju proti terorizmu. Predsednik Obama je zavezan k temu, da prekine tradicijo Busha v zvezi s kršenjem mednarodnega prava, vendar še vedno mora izpolniti svojo obljubo in zapreti zapor Guantanamo. Države EU bi mu lahko in bi mi morale tukaj bolj pomagati. Pomagati pa bi mu moral tudi ameriški kongres in nasprotovati temu, da ponovno vedejo vojaške komisije. Obenem pa morajo preklicati odločitev, da zapornike imajo v pridržanju za nedoločen čas. Evropska unija mora biti jasna v zvezi s tem, ali če se obtožijo ali pa jih izpustijo. Gospod Al-Nashiri je v priporu že devet let, sam pa pravi tudi, da je bil nekaj časa v skrita v zaporu obveščevalne agencije CIA na Polskem. Naša odgovornost je, da zagotovimo pravico za človeka, ki so ga mučili, nezakonito pridržali, sedaj pa ga čaka nepošteno sojanje pred vojaško komisijo. Čas je, da zadeve postavimo na svoje mesto, tako v ZDA kot tudi v Evropi. Hvala. Hvala. Gospod Kačmarek je dvignil modri karton. Gospod Gomes, ali boste sprejeli vprašanje? Kaj, panje Kačmarek? Izvolite, gospod Kačmarek. Moje vprašanje je naslednje. Kje je poslanka dobila informacije o skrivnem zaporu na polskem? Mislim, da dokazov za to ni. Kje ste dobili te podatke, gospa? Gospa Gomeš? Gospod predsedujoči parlament je izvedel raziskavo o tako imenovanem programu izročanja. To je bilo na polskem in v še eni državi in sicer Romuniji. Medtem smo ugotovili tudi, da je bilo nekaj podobnega tudi v Litvi. Tam so ustanovili tudi preiskovalno komisijo. Od polskega predsedstva ne pričakujemo nič manj kot ustrezno preiskavo, zato da se ugotovi resnica o teh resnih obtožbah. Še dva modra kartona vidim, ampak v tem primeru to ni mogoče. Modrega kartona na odgovor na modri karton ni mogoče dvigniti. Gospod Vrža. Si, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gue NGL je sprejela odločitev, da ne bo podprla resolucije o Guantanamu. Ne obsujamo same strogosti te resolucije, pravzaprav obžalujemo to, kako je bila pripravljena. V tej resoluciji skušamo obsojati nedemokratična dejanja države, ki meni, da je najbolj demokratična država na svetu in ki še vedno izvaja smrtno kazen. Kršenje človekovih pravic se je dogajalo v imenu boja proti terorizmu v tej državi. Več kot deset let je na tem delu kubanskega ozemlja zaprtih precejšnje število oseb. Tudi ameriški pravosodni sistem je deloval neustrezno za mnoge od zapornikov, nimajo na voljo nobenih dokazov, gre za prostovoljne obtožbe. Mnogi so bili mučeni tudi na evropskem ozemlju, v Latviji, na Polskem, v Romuniji. Ampak tega ne smemo reči, kajti ne moremo mi drugim dajati lekcijo o človekovih pravicah, če jih sami ne spoštujemo na svojem ozemlju. V tej resoluciji tega naj ne bi sploh omenjali. To dejansko obžalujem in upam, da ne bomo na tak način skrbeli za razvoj človekovih pravic na svetu. Res je treba prepričiti smrtno obsodbo Rahima Nashirja, mislim, da bi morali tudi storiti več na tem področju. Tudi gospod Obama je spremenil svoje stališče zlasti do vojaških sodišč. Opravičujem, gospod predsedujoči. Gospod Preda je dvignil modri karton. Gospod Vržan, ali sprejmete vprašanje? Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eno vprašanje bi imel za gospod Veržja. Se upravičujem, ker prej nisem tega vprašanja uspel nasloviti tudi na gospod Gomeš. Ali gospa Veržja meni, da če bomo ponavljali te obtožbe, ki letijo na Romunijo, kot je prej rekla tudi gospa Gomeš za Polsko, da bo to kakorkoli pomagalo gospodu Alnaširiju? Na kakšen način bo povzemanje teh obtožb pripeljalo do preprečitve smrtne kazni? Ali boste s tem res odpravili smrtno kazen ali se boste bolj ukvarjali z obtožbami? Gospod Preda, na istem sestanku sva bila, ampak drugače gledava na to, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja danes v četrtek popovdne sama sem proti temu, da uporabljamo dva vatla za človekove pravice. Posplošujemo zadeve, pri nekaterih državah pa omenjamo samo izjemne situacije. Pripravljalni sestanek, ko smo govorili o tej resoluciji, je bil pravzaprav karikatura, zato sem tudi zapustila preomenjeni sestanek. Now. Hvala lepa, sedaj pa gospod Preda. Izvolite. Mulčumes, mulčumes. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Tenok. Ali je res, da je vaše sovraštvo naperjeno proti ZDA v vojni proti terorizmu na mesto proti smrtni kazni? Nikoli niste obsojali izvajanje smrtne kazni, naprimer na Kubi ali na Kitajskem, kjer se to dokaj redno dogaja. Gospod Vršjak. Gospod Tanok, kar pogledajte si izjave, ki sem jih podala glede Kubi. Rekla sem, da obsojam kršenje človekovih pravic povsod na svetu, na Kubi in posod drugot. Niste vi tisti, ki mi boste dajali lekcijo v zvezi s tem. Ne ločujem med kristijani in muslimani, ampak branim vse ljudi, ki živijo na tem svetu. Vsi bi morali biti enakopravni in svobodni. Čisto vsi po vrsti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlog, ki bi ga sam podal, je sledeč. Osredotočiti bi se morali na konkretni primer in sicer na primer gospoda Alnaširja. Obstaja možnost, da se v primeru postopka, ki je bil sprožen pred vojaško komisijo, izreče smrtna kazen. In v primeru gospoda Alnaširja bi rad spomnil na nekaj, kar je omenil že gospod Tanok. Namreč Alnašir je bil obsojen obsojen oziroma obtožen za resna kazniva dejanja. On naj bi tudi napadel ameriško letalo nosilko, tudi francoski tanker. Grozi mu smrtna kazen, ampak to je tudi razlog, zaradi katerega bi morali ameriške organe prositi naj smrtne kazni ne izvršijo. V naši politični skupini menimo, da so čezatlantski odnosi prednostna naloga za vse nas, je pa res, da bi morali ti odnosi temeljiti na spoštovanju človekovih pravici in na skupnih vrednotah. Mi vsi zavračamo, kategorično zavračamo teroristična dejanja, izražamo tudi solidarnost žrtvami teh dejanj, obžalujem to, da smo v tej razpravi govorili samo o demokraciji v ZDA in ne o diktaturah, ki jih omenja gospa Veržija. Gospod Predal, spremljate modri karton oziroma vprašanje gospe Gomeš. Gospod Predal, kaj pravite na to, da je danes do pol dan tukaj v parlamentu številno, številni kolegice in kolegi so poslušali komisar za človekove pravice sveta Evrope. Jasno je povedal, da ima podatke o tem, da obstaja utemeljen sum, da so tudi na Polskem, v Litvi in v Romuniji skriti zapori. Rekl je, da bo nadaljeval s preiskavami. Gospod predsedojoči, naj povem, da ne sovražim ZDA, spoštujem jih kajti spoštujejo načela pravne države in človekove pravice. Na Zahodu se ločujemo od terorizma, oni namreč teroristi želijo spodkopati načela pravne države in demokracijo. Hvala, gospod Preda. Eh, Hvala lepa, gospa Gomez. S tem ste mi dali priložnost, da povem, da resnično obžalujem dejstvo, da v vseh teh razpravah nikoli ne zaupate stališču romunskih organov. Romunija je članica Evropske unije, tako da se mi zdi, da bi si lahko zaupali, vsaj minimalno zaupali kot partnerji. Romunske oblasti so vedno dalje na voljo vse informacije, ki jih je zahtevala mednarodna skupnost. Pripravljeni smo bili sprejeti različne preiskave v Bukarešti, v Konstanci, na letališčih tudi satelitski posnetki so nekaj, kar smo omogočili. Vedno smo podpirali sodelovanje na tem področju in dejstva, ki jih omenjate, nikoli niso bila uradno potrjena. Zato res ne razumem, zakaj se v tej igrici replik vedno znova izpostavlja to, da ne zaupate partnerskim organom. Romunija je na vse zadnje članice Evropske unije, gospod Gomeš. Hvala. Samo 30 sekund imate na voljo za odgovor, ampak še en modri karton je bil dvignjen in sicer gospa Veržija. Ali spremete to vprašanje? Še 30 sekund boste imeli časa na voljo za odgovor. Gospod Veržija, izvolite. Gospod Preda se je precej oddaljil od zadeve, ki jo danes obravnavamo. Sama prej nisem omenila Romunije. Obžalujem, da pravzaprav. Prav zoper mene izraža stališče, ki se mi zdijo žaljiva. Nikoli v tej klopi, niti v svojem življenju nisem branila niti ene same diktature na svetu. Vedno sem obsojala kršitev človekovih pravic, ne glede na to, kje do njih prihaja, v kateri državi na svetu do njih prihaja. Zato prosim, da omaknete izjave, ki ste jih v zvezi s tem izrekli zoper mene. Hvala vnaprej. Hvala lepa. Gospod Preda, kakšen je vaš odgovor? înțelesesem că este vorba e, despre o întrebare. Sam sem razumel, da gre tu za vprašanje, ampak sam nisem slišal nobenega vprašanja. Še vedno se mi zdi nelegitimno to, da na enakopravno raven postavljate demokracije, kot so ZDA in države Evropske unije, ter države in družbe, kjer vladajo avtoritarni, totalitarni režimi, ki grobo kršijo pravice državljanov. To sem želel povedati. Če gospa Vržja meni, da sem bil žaljiv, se zato opravičujem in se opravičujem tudi za nastal incident. Hvala lepa. Naslednja je gospa Weber. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne vem, ali bomo glasovali o tej resoluciji ali ne. Po tej razpravi upam, da bomo. Ampak mislim, da gre za dober primer tega, kako moramo biti skladni s svojimi načelami in urednotami. Evropski parlament se je že večkrat izrazil proti smrtni kazni, ne glede na to, kje se izvaja. Prav tako se je Evropski parlament izrazil v zvezi z ustreznim postopkom, pravnim postopkom. Vse to je sedaj spet aktualno v primeru gospoda Al-Nashirija. Sistem vojaških komisij smo že kritizirali, kajti nikakor ne spoštuje in izpolnjuje standardo o poštenem sojenju. Državljan Saudske Arabije je tik pred tem, da bo usmrčen in usmrtila ga bo, usmrčen bo na podlagi vojaške komisije, ne glede na to, da so ZDA eksplicitno prosili, da ne izvaja smrtne kazni na podlagi odločitev vojaške komisije. Skupina liberalcev v Evropskem parlamentu je zavezna, boja proti terorizmu, vendar brez popuščanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Hvala. Hvala lepa, gospa Weber. Sedaj ima besedo gospa Lohbiler. Hvala, gospod predsedujoči komisar Oettingen. Sedanja ameriška vlada je na začetku obljubila, da bo zaprla taborišče v Guantanamu. Žal ameriška vlada tega ni uresničila in še naprej deluje tudi tam sklicni organ za vojaške komisije. Žal eh, potekajo še vedno kazenski postopki. Še bolj obsojanja vredno pa je, da izrekajo te vojaške komisije smrtne kazni in da nekomu grozi tudi izvršitev lete vsi moramo narediti vse, kar le lahko, da ne bo prišlo do usmrtitve gospoda Al-Nashirja. ZDA, ne smemo pozabiti, eh, mora podpisati in eh, priznati moratori na smrtno kazen. Danes imamo 96 kaz, eh, oprostite, držav, ki so odpravile smrtno kazen po svetu, da pa ZDA še vedno ustrajajo na tem in opravljajo eh, Eh, smrtno kazen se mi zdi obžalovanja vredno. Gospod Al-Nashiri je bil priprt na Polskem v tajnem zaporu, kjer ga je mučila CIA. Evropejci moramo prenehati za lastno soodgovornostjo na, v zvezi z takšnimi dejanji. Brez zakonitost, nekaznovanost in smrtna kazen so nekaj, kar moramo obsoditi današnja razprava kaže, da ne moremo samo uh, površno govoriti o antiameriških uh, eh, eh, čustvih, temveč se moramo za prijatelji iz ZDA pogovoriti o tem. To, kar je povedala gospa Gomeš in o čemer smo razpravljali na zadnjem uh, odboru za človekove pravice, se mi zdi, da je nekaj, kar moramo upoštevati. Zlasti pa moramo takšne tajne zapore, cije obsoditi, ne glede na to, v kateri državi so bili. Hvala. Sedaj pa so na vrsti govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Posolt v imenu ELS. ZDA e niso samo največja demokracija, oziroma niso sploh največja, temveč tretja največja demokracija. Kmalo bodo postali druga. Evropska unija se mi zdi, da postaja večja demokratična skupnost. Tema je zelo resna in prav imajo tisti, ki povdarjajo, da imamo ustrezne temelje za partnerstvo z ZDA. Eh, del teh temeljev je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Guatanamo te zanika. Borimo se proti vojaškim sodiščem, proti brezpravnosti, borimo se za pravico do življenja in s tem ni združljiva smrtna kazen. In borimo se za človekove pravice in te človekove pravice so kršene v Guantanamo. Zato moramo pomembnemu zavezniku ZDA jasno povedati, da tega ne bomo trpeli in sprejeli. Vse politične skupine so od vsega začetka bile tega mnenja. To ni samo stališče Evropske ljudske stranke. Guantanamo je treba zapreti, ljudi je treba obravnavati na podlagi temeljnih človekovih pravic in jih seveda pošteno kaznovati. Pošne, poštena kazen pa pomeni pravno državo in spoštovanje lete. Hvala. Hvala, gospod Poselt. Imamo modri karton gospoda Tenoka. Ste pripravljeni, gospod Poselt, sprejeti vprašanje? Gospod Posald, Indija je največja demokracija na svetu, ampak nikoli nisem slišal, da bi bila Evropska unija kdaj prej opisana kot država. Mi lahko poveste, ali je stališče vaše politične skupine, da je Evropska unija država, tako kot so druge velike demokracije, Indija, Brazilija in tako naprej. Gospod Posald, kako stojijo stvari? Winston Churchill je rekel, Vzpostaviti moramo nekaj podobnega kot Združene države Evrope na tej celini. Naslednji govornik je gospod Palecki v imenu skupine socialistov in demokratov. Continued... Gospod predsedujoči, Obstoj smrtne kazni v ZDA in razmere v Guantanamu spodkopavajo legitimno ZDA kot naše partnerice pri spodbujanju človekovih pravic. Predsednik Obama je rekel, da bo zaprl Guantanamo kmalo zaprl. Tega sem se veselil, ampak vidimo, da ameriška vlada ni storila ničesar v zvezi s tem, niti ni spremenila svojega sistema ravnanja z zaporniki, zlasti v primeru ali na širi. Iskreno rečeno se mi zdi pravzaprav nemogoče prebivalcem v Evropi ali drugot po svetu pojasniti, zakaj je bila smrtna kazen ukinjena v Azerbajdžanu, Rusiji, Ukrajini, povsod v Evropi, razen v Belorusiji, smrtna kazen pa še vedno obstaja v ZDA. Mislim, da ne bo preteklo veliko časa, ko bomo dobili dobre novice iz Amerike. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Palecki. Gospod Šake je naslednja v imenu skupine Alde. You, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Nihče se ne bo zoprstavil temu, da je treba terorizem preprečiti, da je treba storilce privesti pred roko pravice, na pošten način. Vendar se mi zdi, da bomo s tem početjem ogrozili svoboščine in vrednote, ki jih skušamo braniti pred napadi teroristov. Če bomo dopustili, da se spodkopljajo temeljna načela in pravice, potem bomo teroristom dopustili, da zmagajo. Če bomo neupravičeno delovali, bomo neverodostojni in celo ošibljeni. Izjava o koncu vojne proti terorizmu je pravzaprav mejnik v. Obamovem mandatu. Ampak moram reči, da so stvari v tem trenutku ne takšne, da smo razočarani. Še vedno je v Guantanamo veliko zapornikov. Mislim, da bi morali dobiti dodatne informacije v zvezi s tem, kaj se je dogajalo v primeru izročitev v primeru mučenja in tako naprej. Mislim, da bi morali odpreti tudi te temne strani nedavne evropske zgodovine. Govoriti bi morali tudi o državah, ki so bile v to vključene, tudi v našem parlamentu. Čeprav se zdi, da je ta razprava še vedno za nas zelo težka. Evropska unija in ZDA morajo sodelovati skupaj, ne pri kršenju človekovih pravic, temveč pri reševanju najbolj nujnih vprašanj na tem svetu. Mi iskreno delimo skupne temeljne vrednote, ampak odprava smrtne kazni je popolnoma evropska zadeva. V Evropski uniji je smrtna kazen prepovedana. Mislim, da bi morali dajati zgled. Mislim, da smo znani v svetu tudi po spoštovanju človekovih pravic, ne glede na to, ali se ukvarjamo s prijatelji ali sovražniki. Hvala. Hvala lepa, gospa Šake, sedaj pa gospa Hautala. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so nas spomnili na to, da ko razmišljamo o človekovih pravicah, lahko to razmišljanje utemeljimo samo na tem, kako se kršijo človekove pravice, kjerkoli se to že dogaja, ne glede na to, ali se to dogaja v Evropski uniji ali izven Evropske unije. Pripričana sem, da je nastopil trenutek, ko bi Evropski parlament moral še enkrat preučiti sodelovanje, morebitno sodelovanje držav članice Evropske unije pri teh skrivnih izročitvah. Mislim, da nas ne bi smelo biti strah, ko se soočamo z resnico. Evropski parlament bi lahko sestavil novo poročilo v zvezi s tem, s čemer bi še dodatno aktualiziral in osvetlil trenutno stanje. Morda se res pojavljajo neupravičene domneve, obsodbe in tako naprej, ampak kot je že danes dopovdne bilo izrečeno, Tomas Hammerberg iz Sveta Evrope, ki se ukvarja s kršenjem človekovih pravic, je rekel, da je to zgodba, ki še vedno poteka, ki še vedno ni zaključena in da si tudi močno želi, da bi Evropski parlament sodeloval s Svetom Evrope pri tem vprašanju. Hvala. To je bila gospa Hautala v imenu skupine Zelenih, sedaj pa gospod Murphy v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči imperialistične sile Sohinavske uporabljajo dva vatla, ko govorijo o človekovih pravicah. To je jasno vidno tudi v Guantanamo. Tudi Wikileaks informacije so jasno pokazale, do kako grozljivih kršitev človekovih pravic prihaja v Guantanamo. Uporabljajo waterboarding ali polivanje dihalnih odprtin in drugo kruto ravnanje samo zato, da bi izvlekli zaporniku informacije. Na stotine ljudi je bilo zaprtih v Guantanamo, ne da bi bili kakorkoli obsojeni na podlagi trdnih dokazov. Predsednik Obama je obljubil, da bo zaprl Guantanamo, ampak tega ni storil. Rekel je, da bo sprožil sojenje na vojaških sodiščih za vse zapornike. Mislim, da bi se moralo to paklensko stanje zaključiti, da bi morali vsi ti zaporniki imeti možnost sojenja na civilnih sodiščih. Mislim, da bi morali vse ameriške ka oporišča v Evropi zapreti, kar zadeva prelete cije in izročitve, pa se mi zdi, da bi morali stvari preučiti, jih prepovedati in tudi zaključiti s to barbarsko smrtno kaznjo. Hvala. Hvala, gospod Murphy. Vidim modri karton, s katerim maha gospod Preda. Boste sprejeli vprašanje, gospod Preda, izvolite. Tebe, Murphy, da... Hvala lepa. Gospoda Murphyja bi rad prosil, da nam na hitro poveše to, kako mučijo politične zapornike na Kubi, če nam zna kaj o tem povedati. Murphy. Gospod Murphy. No, tako kot gospa Veržja, tudi sam ne podpiram mučenja, ne podpiram zlorab človekovih pravic kjerkoli na svetu, ampak v tem primeru govorimo o Guantanamu, govorimo o skrivnih zaporih, govorimo o o resnih kršitvah človekovih pravic, ki se, po mojem mnenju, dogajajo v največji imperialistični vele sili na svetu v ZDA in ZDA bi morali obsoditi v tem primeru. Hvala lepa, sedaj pa The Earl of Dartmouth. Gospod predsedujoči, postavimo stvari v perspektivo. Koliko oseb je bilo zaprtih v Guantanamo, odkar je bil zapor odprt. 775 oseb. Če se ozrete po naši dvorani, boste videli, da lahko vseh teh 775 oseb, ki so bile kadarkoli zaprte v Guantanamo, slačimo v parlament, v to dvorano. Ampak naš parlament resno skrbijo svoboščine posameznika in to, kako se izvaja pravica. Mislim, da je to upravičeno. Moramo pa priznati tudi to, da nekateri zaporniki dejansko predstavljajo problem. Naprimer, Britanski državljan je bil aretiran na bojišču v Afganistanu, zato ker je nosil orožje in črni turban Talibanu. On je potem sicer pojasnil, da je bil v Afganistanu zato, da bi se tam odeležil računalniškega tečaja. Parlament skrbi to, ali se v Guantanamu izvaja ta pravni postopek na ustrezen način. To je res osupljivo. Zanima pa me, kaj se dogaja z kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugod po svetu. Mislim, da bi storili veliko več, če bi se ukvarjali z evropskim nalogom za prijetje. Evropski nalog za prijetje je že po naravi svoj takšen, da presega vse politične varovalke, ki vladajo na področju političnih aretacij. 500 milijonov evropskih državljanov je lahko žrtev tega evropskega naloga. Zaprite v Guantanamo je pa trenutno samo 171 zapornikov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Silvestris. Gospod predsedujoči, pred petimi dnevi smo prejeli novice, da je pet domnevnih napadalcev z 11. septembra 2001 bilo ponovnih obsojenih in sicer že drugič za ta dejanja. S tem je administracija predsednika Obame odprla možnost, da se sproži postopek pred vojaškimi preiskovalnimi sodišči v Guantanamo. Sicer obsojamo vse teroristične napade, obsojamo tudi fundamentalistični terorizem, ampak vseeno bi morali storiti več za to, da se odpravi smrtna kazen v vseh primerjih, v vseh okoliščinah. Zato smo proti vsem kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vedno in kjerkoli do teh prihaja. Pravzaprav smo obsodili tudi kršenje pravic Gijerma Farinasa, ki je v Strasburu prejel nagrado Saharova. Tudi kolegi iz GUE so takrat rekli, da te nagrade Saharova ne bi smeli podeliti te osebi, zato ker je šlo s tem za politično instrumentalizacijo nagrade. Hvala. Gospod Henin. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je pravzaprav tipičen primer, ki kaže na to, kako se človekove pravice tudi v Evropski uniji uporabljajo v politične namene. V ZDA je bilo v Guantanamo tudi dokazano, da se kršijo pravice. Evropska unija pa moči, namreč dopustili smo, da je CIA v Evropski uniji upravljala svojimi skrivnimi zapori, v katerih je zapirala in mučila tudi mladoletne zapornike. Mladoletni zaporniki so bili zaprti tudi v Guantanamu. Sicer obsojamo tudi druge diktature in sprejemamo sankcije, Ko pa gre, govorimo o ZDA, so človekove pravice za naš parlament manj pomembne. Mi sicer zahtevamo univerzalnost človekovih pravic, ampak želim si, da bi služili državljanom. Ali si resnično želimo, da bi ZDA bile obsojene zaradi kršenja človekovih pravic, kajti v tem primeru bi tudi Evropska unija lahko bila soobsojena, kajti zatiskamo si oči. Mislim, da bi morali enkrat za vselej zaključiti z kršen človekovih pravic in smrtno kaznjo, tudi kadar se vse skupaj dogaja v okviru boja proti terorizmu. Mislim, da bi morali zapreti Guantanamo, poleg tega bi morali Kubi vrniti nazaj celotno ozemlje, ki pripada. Hvala. Si. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI. Aj, gospod Kukan. Eh, Colleagues, just as the right to kolegice in kolegi. Pravica do življenja je ena od zelo pomembnih človekovih pravic. Smrtna kazen nima mesta v demokratičnih družbah. Evropa je danes edina regija na svetu, kjer je smrtna kazen prepovedana in ne najde svojega mesta za izjemo Belorusije. Naj podarim to, da Evropska unija še vedno ostaja zavezana temu, da se odpravi smrtna kazen posod po svetu. Nobenega dvoma ni da so čezatlantski odnosi za Evropsko unijo neprecenljivi, prav tako je za nas pomembno skupno sodelovanje v boju proti terorizmu. Vseeno pa bi rad izkoristil to priložnost za to, da izrazim podporo organom v ZDA, ki želijo, da Al-Nashirja ne bi obsodili na smrtno kazen. Na koncu pa bi se rad pridružil vsem kolegicam in kolegom, ki so pozvali države, v katerih še vedno izvajajo smrtno kazen, da sledijo evropskemu modelu, da prepovejo smrtno kazen in da naj postane odprava smrtne kazni univerzalne vrednote. Vse usmrtitve, kjerkoli se dogajajo, bi morali obsoditi. Hvala. Hvala lepa, gospod Kukan, gospa Kretu. Uh, Uh, Gospod predsedujoči, strinjam se s kolegom, ki pravi, da resno obsojamo državo, ampak v tem primeru bi morali imeti na voljo ustrezne informacije in dokaze. Ne gre za dvojne standarde, gre za to, ali smo ustrezno obveščeni ali ne. Glede teme, ki jo trenutno obravnavam, pa naj pomeni, da so seveda ZDA odgovorne za zapornike in da imajo tudi moralno odgovornost, da odpravijo smrtno kazen. Če zatanski odnosi temeljijo na skupnih vrednotah, v prvi vrsti na skupnih vrednotah in upam, da bodo ameriški organi bolj dojemljivi tudi do evropske zaveze, da se odpravi smrtna kazen posod po svetu. Na koncu pa bi rada odgovorila še kolegu. In sicer naše stališče glede smrtne kazni ne pomeni, da podcenjujemo strateško partnerstvo in njegov pomen ZDA. Mi si želimo imeti kakovostno partnerstvo, ki bi koristilo Evropski uniji in državam Evropske unije. Evropska ljudska stranka ni edina stranka, za katere so odnosi z ZDA zelo pomembni. Tudi za skupino socialistov in demokratov to velja. Hvala. Pred. Hvala lepa. Gospod Preda, vidim vas, ampak v postopku KGI ne omogočamo vprašanja na podlagi modrega kartona, tako ali tako ste imeli dovolj časa za govor. Gospod Romeva Irueda. Hvala lepa. Rad bi podaril primer Al-Nashiri. On je pomemben ne samo zaradi tega, ker je bil obsojen na smrtno kazen v Gantanamu, temveč zato, ker je on eden izmed dveh žrtev skrivnih pridržanj v Evropi. Celo uradno je skupaj z Abu Zubadijem dobil priznan status politične žrtve. Prepričan sem, da bomo na koncu pozvali k eh, učinkoviti pregledni preiskavi v Evropski uniji, ki bo tudi ugotovila, kje je prišlo do nezakonitih pridržanj. Tudi Amnesty je povedal, da bi morali upoštevati poročilo, ki je bilo pripravljeno v zvezi s temi, da bi morali v parlamentu sestaviti samo inicijativno poročilo. Poročilo Faber je ključnega pomena za to, da se ohranijo te teme na dnevnem redu Evropske unije. Hvala. Ferreira. Gospod Ferreira. Um Hvala lepa, gospod predsedujoči. ukvarjamo se s primerom, pri katerem vladajo dvojna marila. ZDA so kršile človekove pravice, zato ker so nezakonito prostovoljno pridržale osebe in jih zaprle, zato ker tem osebam niso omogočile pravičnega sodnega postopka, te osebe so mučile in naložile smrtno kazen. In vse to se je dogajalo tudi s sodelovanjem nekaterih evropskih držav, ki so dale svoje ozemlje na voljo CIA. V tej skupni resoluciji pa nikjer ne najdemo niti ene besede o tem, da obsojamo ZDA ali države, ki so ZDA sodelovale pri tem. Zanima me, kaj se dogaja z drugimi državami. Vse te zahteve so pravzaprav postale prošnje, kot govorimo tudi v prvi točki te resoluciji, v kateri podarjamo tesne čezatlantske odnose, ki naj bi temeljijo tudi na spoštovanju človekovih pric, ampak kaj se dogaja s poštovanjem človekovih pravic. Mislim, da je ta stavek zgolj vzorčen. Zapreti bi morali Guantanamo, storiti pa bi morali še več. Guantanamo bi morali ponovno vrniti nazaj Kubi, ki so ga nezakonito oduzele ZDA. Hvala lepa, gospa Korola. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo, da hoče Evropska unija še naprej tesno sodelovati v mednarodnem boju proti terorizmu. Vendar boj proti terorizmu ne sme uh, biti zasnovan na kršitvah človekovih pravic. Smo proti mučenju, proti smrtni kazni. Tukaj gre za dve temeljni načeli, absolutni ne smrtni kazni. Pri boju proti terorizmu pa se moramo predvsem osredotočiti na boj proti vzrokom tega pojava, ko gre za univerzalne človekove pravice in eh, pravno državo, moramo ustrajati, da tudi ZDA spoštuje ta načela in zapre v tem imenu Guantanamo. Hvala. Še dva govornika imamo v okviru tega postopka. Najprej gospod Kačmarek mówiło o dowodach na istnienie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Številne kolegice in kolegi so omenjali, da obstajajo dokazni materiali za skrivne zapore v Romuniji in na Polskem. Prav tako ste trdili, da imate dokazni material, da se je tam dogajalo mučenje. Prosim vas, da ta material predložite državnemu toživcu na Polskem. Tam namreč poteka preizkava pomaga nam tudi fundacija Helsinki. Če imate dokaze, bi to zelo koristilo državnemu toživcu na polskem. To bi prav gotovo želeli uporabiti. V prejšnjem mandatu Evropskega parlamenta je deloval poseben odbor. Eden od nekdanjih poslancev, sedaj govoriči po polskih medijih, da je Evropski parlament našel dokaze za skrite zapore na polskem. Potem so ga prosili naj ta dokazni material predloži. Na to je odgovoril, da je sicer ni osebno videl dokaznega materiala, ampak da ve, da obstaja. Hvala. Gospa Esaja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, ta razprava in politično prepiranje danes tukaj, se mi zdi, da ne služi ciljem te resolucije. Res je, da v tej dvorani in v Evropski uniji nasplošno hočemo v vsakem primeru braniti človekove pravice vsakega posameznika na svetu in obsoditi smrtno kazen. Proti smrtni kazni smo v vsakem primeru, ne glede na to, za katera dejanja je nekdo obsojen. Mislim, da moramo to smrtno kazen nad Al-Nashirjem obsoditi. No res je, da je uh, v postopku bilo uh, eh, zaterjevano, da je uh, storil eh, teroristična dejanja, ampak vseeno, vsakdo ima pravico do poštenega sodnega postopka in apsolutno se moramo o, zoprstaviti smrtni kazni. Najlepša hvala, sedaj pa je čas, ki je na voljo komisarju Ettingerju. Predsedujoči poslanke in poslanci. Evropska unija v boju proti terorizmu tesno sodeluje z ZDA. Pri tem pa kljub temu in zlasti, ko gre za človekove pravice, le te poudarjamo vedno na prvem mestu, ko gre za boj proti terorizmu. Evropska unija in ZDA sta pred nekaj leti sprejeli skupno izjavo o boju proti terorizmu in tam je zapisano, da se bomo borili proti terorizmu z načeli pravne države in načeli temeljnih človekovih pravic. Vsakdo, ki mu bo sojeno zaradi uh, suma storitve terorističnega dejanja, bomo sodili v poštenem, če se da v javnem in eh, pravno zasidranem postopku. Že leta Evropska unija zahteva zaprtje zaporov na Guantanamo. Dolga leta priprtja, se nam zdi, da so nekaj, kar ni v skladu z ustreznim sodnim postopkom. Pred dvemi leti je predsednik Obama obljubil, da bo v enem letu po nastopu svojega mandata zaprl Guantanamo. Dogovorili smo se z ZDA za temelje za izpustitve, za izpustitev eh, pripornikov na Guantanamu in za pogoje, pod katerimi bodo države članice Evropske unije sprejele nekatere pripornike. In na tej podlagi hočemo še naprej delati z ZDA. Marca letos je predsednik Obama sprejel odločbo, s katero je uradno podaljšal priprtje zapornikov na Guantanamu. In Evropska unija vedno znova povdarja, da je treba tudi v ameriškem kongresu zahtevati čim prejšnjo ukinitev tega pripora oziroma zapora. Evropska unija ponovno povdarja, da zavračamo smrtno kazen ne glede na okoliščine. To velja za vse države sveta na podlagi naših smernic v zvezi z smrtno kaznijo, eh, še naprej odločno zahtevamo od ZDA, da ukinejo smrtno kazen na zvezdni ravni, pa tudi na ravni posameznih zvezdnih držav ZDA. Zato smo zaskrbljeni v zvezi z vsakim pripornikom, ki mu lahko grozi izvršitev smrtne kazni. Do sedaj še ni bilo dokončno odločeno, ali bodo Al-Nashirija resnično smrt, usmrtili, eh, čeprav je bil na začetku obsojen na deset let eh, zaporne kazni. No, Evropska unija, to vam lahko zagotovim, bo sledila temu konkretnemu primeru in poskušala zagotoviti vse, da bi eh, zagotovili pošteni sodni postopek eh, tudi v zvezi s tem primerom. Hvala. Danke, komisar. Hvala, gospod komisar. Mojs. Razprave o Guantanamo je konec. Glasovali bomo takoj po zaključku naslednje točke. Naslednja točka je Ukrajina. Primer Julije Timošenko. In